Ukrepi komisije za spoštovanje sodbe v zadevi T521 skozi 14 Švedska proti komisiji. Obveznost za določitev meril za endokrine motivce. Vprašanje za ustni odgovor. Torej, to je tema ustnega, torej vprašanje za ustni odgovor. Sedaj prvi dobijo besedo avtori tega vprašanja. Najprej gospa Gutland, izvolite hormonstörande. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Endokrini motilci so vsi posod v našem vsakdanjem življenju. So v embalaži živil, v otroških igračah, v oblačilih in celo v pitni vodi. Raziskovalci so te snovi povezali z dolgim seznamom različnih bolezni, sladkorno boleznjo, zrakom, poleg tega povečajo nevarnost za neplodnost. Mislim, da je to zelo zaskrbljujoče. Dojenčki, majhni otroci in še nerojeni otroci so izpostavljeni tem kemikalijam, učinke pa bodo občutili šele kasneje v odraslem življenju. Veliko ljudi je zaskrbljenih na učinek teh snovi na naše vsakdanje življenje. Evropski parlament že dolgo poziva k primerni zakonodaji na tem področju. Skupina SND je v spredju tega napora. Veseli nas, da je švil, Švedska prisilila komisijo, da spoštuje svoje obveznosti in opravi to pomembno nalogo, namreč da se pripravijo znanstveni kriteriji, znanstvena merila za izdajanje dovoljen za te, ta, za te snovi. Ampak komisar odlaga za to nalogo in ne želi izvajati evropske zakonodaje. Sodba Evropskega sodišča je tukaj jasna. Potrebujemo ukrepe za določitev znanstvenih meril glede teh snovi. Če komisija, ko komisija tega ne počne, krši evropsko zakonodajo. To pa je nesprejemljivo. Komisija nam je povedala, da bo pripravila ukrepe na tem področju in poskušala popraviti to kršitev zakonodaje. No, upam, da boste prenehali z odlašanjem tega postopka za eh, hormonske motilce. Prevzemite to odgovornost, ki jo imate in zaščitite zdravje naših državljanov. To je namreč vaša naloga in uh, vaša obveznost glede na vse evropske pogodbe. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gerbrandi. Dve minuti, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Ja, če bi nekoga vprašali, kaj so glavne prioritete tega, kaj je v njihovem življenju pomembno, je najbolj verjetno, da bo na prvem mestu zdravje. In prav o tem govorimo danes, govorimo o zdravju ljudi in prav zato je to tako pomembno. Govorimo o vprašanju, ki je zelo jasno in neposredno. Imamo uredbo, torej zakonodajno besedilo, in v tej uredbi najdemo zakonodajno in zakonsko obvezujočo nalogo za komisijo, da do decembra 2013 pripravi ta merila za endokrine motilce. To ni zapisano v kitajščini, ampak v uradnih jezikih Evropske unije. Torej, zelo jasno je zapisano, do decembra 2013 bi naj Evropska komisija sprejela znanstvena merila za endokrine motilce. Sam sem lahko zelo prilagodljiv, če obstajajo tehnični razlogi, zakaj komisija ni, mora, ni mogla spoštovati tega roka. Sem pa zelo nefleksibilen, ko gre za politične razloge, zakaj niso spoštovali tega roka in tako je v tem primeru. Sodba sodišča tukaj je povsem jasna. Komisija bi morala sprejeti znanstvena merila do decembra 2013. Če citiram sodbo, v uredbi ni niti ene določbe, ki bi zahtevala pripravo ocene učinka. Torej, ne nasprotujem temu, da ste pripravili oceno učinka, to je zelo pomembno orodje tudi v tem primeru, ampak preden ste začeli z oceno učinka, bi morali sprejeti znanstvena merila. Če sem pravilno razumel, ste julija 2013 že pripravili ta merila, ki so sedaj nekje na zaprašeni policiji v Berlajmontu, ampak eh, prosim vas, da jih odprašite ter uložite uh, in pripravite ti, ta merila. Hvala. Prav najlepša hvala. Sedaj pa gospa Rivasi, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Odkar ste postali komisar za zdravje, vas je skupina zelenih obveščala le o prioritetnih eh, temah in eno od teh so hormonski motilci, endokrini motilci. Sedaj smo januarja 2016 in nič niste storili. In švedski minister za zdrave, Evropski parlament in države članice so se morali obrniti na Evropsko sodišče in obsodili so vaš za nedelovanje. In to brez pridržkov. Sama sodba z dne 16. decembra pravi, da Evropska komisija je kršila zakonodajo EU. In vi se skrivate za izvedbo cene učinka družbeno-gospodarskih stroškov. No, sodišče pa je jasno povedalo, da ta študija ni potrebna. In kljub tej sodbi še naprej ustrajate pri izvedbi te ocene učinka. Gospod komisar, kako potem lahko sodelujemo, če komisija ne spoštuje zakonodaje evropskih pogodb? Kako se lahko potem zaupamo med sabo? zahtevamo, da v prihodnih mesecih ukrepate, da zelo hitro določite znanstvena merila za endokrine motilce. In, in kot je povedal kolega Žerbrandi, to imate v predalu, torej že od jutri lahko začnete delati in uporabiti obstoječe znanstvene kriterije. Torej ukrepate, gospod komisar, in to zelo hitro a szerzők között utolsó a sorban. Najlepša hvala. Sedaj pa še zadnji avtor oziroma avtorica gospa Kilonen, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Po uredbi o biocidih bi morala komisija do leta do decembra 2013 sprejeti delegirane akte o znanstvenih merilih za določanje endokrinih motilcev. To se seveda ni zgodilo, kot vemo. In s tem, ko komisija ni sprejela teh delegiranih aktov, ni spoštovala svojih obveznosti za sprejetje ukrepov, za katere je pravno zadožena. Švedska je pripravila sodbo pred sodiščem, to pa so podprle tudi druge države, vključno z Finsko. Sodba je bila objavljena decembra 2015, ko je sodišče razsodilo. Ampak komisija še vedno ne želi sprejeti teh delegiranih aktov o znanstvenih merilih. Zakaj? Zakaj delujete tako počasi, zakaj ne ukrepate? Obstajajo še drugi primeri, ko je komisija storila napako in eh, ko ni bila pripravljena sprejeti delegiranih aktov ali pa jih je sprejela takrat, ko to ni bilo potrebno. Sedaj, ko pa res potrebujemo delegirane akte, pa kar čakamo in čakamo na njih. Endokrini motilci so nekaj zelo resnega. Gre za veliko grožnjo za zarodke, katerim lahko te snovi škodijo, vplivajo na njihov metabolizem. Prav zato potrebujemo te delegirane akte takoj, tako da bomo imeli znanstvena merila, s katerimi lahko odločimo značilnosti endokrinih motilcev. Ali pa želite, da pridemo mi osebno v komisijo in odprašimo te akte? Najlepša hvala. Gospod komisar, so vam avtori so vam zastavili veliko vprašanj, sedaj pa jih lahko odgovorite. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala, spoštovani poslanci. Veseli me, da imam priložnost pojasniti, kakšno je stališče komisije po sodbi sodišča glede identifikacije endokrinih motilcev. Danes se želim razrešiti vse dvome, ki še obstajajo glede namenov komisije. Zdi se mi, da je prišlo do nesporazuma. Prav zato bi bil rad čim bolj jasen. Komisija vsekakor želi spoštovati sodbo sodišča. To bomo takoj storili. V sodbi iz 16. decembra 2015 je sodišče razsodilo, da je komisija kršila zakonodajo Evropske unije ko ni določila znanstvenih, konstantnih znanstvenih matir, mat, meril za identifikacijo endokrinih motilcev. Res je. Sodišče je zapisalo, da po uredbi za biocide im je imela komisija brezpogojno obvezo, da spreme delegirane akte, v katerih bi določila znanstvena merila do decembra 2013. To je pred tremi leti, tako rekoč. Poleg tega je sodišče ugotovilo, da v uredbi ni določbe, ki bi zahtevala oceno učinka. Torej, stališče sodišča je tukaj kristalno jasno, ampak počakajte, naj nadaljujem. Komisija se je na to sodbo odzvala in slišali smo kar nekaj kritik na, to, na naš odziv. Tudi to je dobro, saj smo v demokraciji. Komisija je želela dokončati skoraj končano ceno učinka, nekateri pa so o tem dvomili. Prejel sem veliko pisem o tem, tudi predsednik Juncker jih je prejel. Mnogi izmed vas ste poslali ta, takšne dopise in vse sem jih skrbno prebral. Komisija pa bi rada pojasnila, da je ocena učinka zelo uporabno orodje za odločitve v prihodnosti. Tukaj bi se strinjal z vami, da je ocena učinka zelo pomembno orodje, še posebej, ko govorimo o merilih, ki jih tako zelo potrebujemo. Opredelitev Svetovne zdravstvene organizacije na tem področju ni dovolj. Kolegica, z vami sem razpravljal o različnih stališčih, zakaj ni preprosto opisati takšnih meril. Komisija se je leta 2013 odločila, da bo pripravila takšno oceno učinka, glede na to, da gre za znanstveno zelo kompleksno vprašanje, pa tudi zaradi tega, ker gre za pionirsko delo. Nimamo zakonodaje, ki bi lahko služila kot eh, precedens na tem področju. Znanstveniki se ne strinjajo med seboj, kako opredeliti takšne znanstvena merila. Skupaj smo razpravljali o tem, še vedno obstajajo različna mnenja na tem področju. Torej, znotraj eh, znanstvene skupnosti še ni enotnega mnenja, kako opredeliti um, endokrine motilce. Te znanstvene, ta znanstvena merila moramo opredeliti znotraj uredbe, kar bo vplivalo na mnogo zakonodaj. Tretje države nimajo pravno zavezujočih zakonodaj za identifikacijo endokrinih motilcev. Mi bomo tukaj pioniri, prvi. Znotraj Evropske unije nekateri podpirajo pristop, ki temeli na tveganju, drugi pa pristop, ki temeli na nevarnosti. Torej, tukaj imamo velike razlike in vsi skupaj moramo razrešiti eh, to vprašanje. To, da smo opravili oceno učinka, nam bo vsem nam, tudi vam poslancem, omogočilo, da bomo sprejeli informirano odločitev. Naj bom še enkrat v celoti jasen. Komisija se zaveda, kaj je sprejelo sodišče. In vsekakor se želimo uh, uskladiti z tem in spoštovati to sodbo. V skladu z sodbo bo komisija pred poletjem letos, torej pred poletjem 2016, pripravila znanstvena merila za endokrine motilce. Kot veste, potrebujemo dva ločena ukrepa. Prvič, izvedbena uredba, ki bo vsebovala kriterije za kemične snovi, predvsem tiste na področju fitofarmacevskih sredstev. Po drugi strani pa imamo še eh, drugi postopek. No, potem pa imamo še delegirani akt, ki bo vključeval znanstvena merila, vključena v uredbo za biocide. Še enkrat lahko zagotovim parlamentu, da bo komisija spoštovala sodbo sodišča. Pred poletjem bomo torej predstavili znanstvena merila, ki bodo na objektivni način opredeljena in bodo temeljila na znanstvenih dokazih. Seveda tukaj obstajajo različna mnenja, ampak potrebno je razumeti, da se različne šole razumevanje v znanosti sedaj vse bolj strinjajo. Poskušali bomo zagotoviti visoko raven zaščite za na, človeško zdravje in za okolje. Trenutni kriteriji za zaščito pred endokrinimi motilci v veljavni zakonodiji so obvezujoči in so tudi izvedljivi. Seveda to ni dovolj. Storiti moramo korak naprej in razmisliti o možnostih za konstantna merila glede endokrinih motilcev. To bomo pripravili do poletja, kot že rečeno. Upam, da se vam je zdelo koristno, da smo v celotnem delu in pripravljalnih ukrepih bili povsem transparentni. Redno sem komuniciral z evropskimi poslanci glede tega kompleksnega vprašanja in tako bom postopal tudi v prihodnosti. Skupaj moramo sprejeti najboljšo odločitev glede tega tako pomembnega vprašanja. Računam na vašo konstruktivno podporo pri naslednjih korakih, ki jih bomo morali sprejeti v bližnji prihodnosti. Najlepša hvala. Köszönöm biztos úrnak a gondolatát. Najlepša hvala, gospod komisár. Tako, sedaj pa dajem besedo poslancem iz političnih skupin. Najprej gospod Giske iz ELS. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Opredelitev znanstvenih meril za hormonske motilce je zelo pomembna. Sploh glede na to, kako pomembno je varovanje zdravja naših državljanov. Je pa res, da gre zelo tehnično in zapleteno vprašanje. Torej, to lahko obravnavajo samo strokovnjaki in znanstveniki. Ne gre za vprašanje, ki bi ga lahko izkoristili za ideološke razprave in politične igrice. Evropsko sodišče je pripravilo sodbo v decembra lani, ki pravi, da je komisija zamudila rok. Zato nismo potrebovali sodnega postopka. ELS je že pred meseci zelo jasno povedala, da mora komisija čimprej zaključiti oceno učinka in pripraviti znanstvena merila. Spoštovani komisar, držal vas bom za besedo in če boste do poletja 2016 opravili to nalogo, potem je to dobro. Narobe pa bi bilo razumeti, da ta sodba sodišča pomeni, naj komisija takoj prekine oceno učinka in eh, takoj opravi pripravi znanstvena merila. Ne, komisar je povedal, kako sporna je opredelitev meril in mislim, da razprave zadnjih mesecev kažejo na to, kako zapletena tema je to, pa tudi kako pomembna. Namreč državljani so poslali mnoga, mnoga pisma in eh, na svete, veliko pa tudi eh, nevladne organizacije. Če sem pravilno razumel komisarja, je komisija na dobri poti, da bi sprejela znanstvena merila in Skupina ELS vas na tej poti tudi podpira. Najlepša hvala. Nam, uh, eh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Poc, minuto in pol, izvolite. Koliko let už to tady rešime? Najlepša hvala. Koliko let se že pogovarjamo o tem? Pet ali celo več? In v ta čas so naši državljani izpostavljeni kemikalijam, ki lahko spodbujajo raka, psihične bolezni, sladkorno bolezen, neplodnost in tako naprej. Gospod komisar, vi ste zdravnik in to verjetno veste bolje od mene. Sam sem o tem govoril že z različnimi predsedstvi sveta. Nizozemska je povedala, da je to ena izmed prioritet njihovega predsedovanja, pa jih sedaj sploh ni tukaj v dvorani. Ko smo o tem govorili, vas prej ni bilo tukaj, ampak eh, vi ste povedali, da boste to uredili, pa niste. Danes ste obljubili, da boste to rešili do poletja, ampak ali vam lahko verjamemo? Pravite, da strokovnjaki še niso enotni na tem področju, ampak to je nesmisel. Komisija do sedaj ni spoštovala sodbe Evropskega sodišča in ni predložila znanstvenih meril. To je vaša krivda in zanima me, zakaj komisija do sedaj vsa ta leta ni poslušala Evropskega parlamenta, državljanov, znanstvenikov in Evropskega sodišča. Ali so tukaj relevantna tudi pogajanja glede te tipa? Ali bodo takšne opredelitve motile pogajanje glede te tipa? Zanima me, zakaj ne sledite tej sodbi sodišča, zakaj tega ne spoštujete? Mislim, da vam na tem področju res ni uspelo. Sedaj bomo prejeli opredelitev za glufosate to je dobro. Ampak, eh, kar se tiče zaupanja v Evropsko unijo, potem je to velika težava. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Res je, da je to zelo pomembno vprašanje, ampak mi prosim vas, da se držite časovnega roka. Gospod Ek, izvolite minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar Andrej Kautis. Že Leta dolgo vemo, da pesticidi v plastiki in drugi produkti vsebujejo kemikalije, ki že v najmanjših dozah škodijo človekovemu zdravju, ljudem in živalim. Tukaj gre za rak in druge bolezni in vidimo, da so te bolezni v neposrednem razmerju z uporabo teh kemikalij. Tveganja endokrinih motivcev niso nova, ampak kaj počne komisija? Želi oceniti učinek, postavi rok in pozabi, da dan za dnem uživamo snovi, ki negativno vplivajo na naš hormonski sistem. Kako je komisija pozabila na to rok? in jemlje v zakup to tveganje. Skrajni čas je, da državljanke in državljani dobijo zaščito pred temi snovmi. To namreč pričakujejo od nas. Zato smo bili izvoljeni v ta dom, ne pa zato, da zastopamo interese farmacevtske in kemijske industrije. Hvala lepa. Gospod Eichhout, eno minuto. Hvala lepa. Hvala komisar. Začeli ste zelo dobro. Rekli ste, da boste spoštovali zakonodajo, da boste spoštovali tudi sodbo Evropskega sodišča, potem pa je vse skupaj postalo strašno ohlapno, ko ste prišli na oceno učinka. Naj bo jasno, Evropsko sodišče je reklo, da so znanstvena merila edino, kar je možno uporabiti. To je bilo jasno že leta 2013. Že takrat bi to lahko objavili? Zakaj je bilo treba čakati do pomladi 2016? Ali zato, ker še vedno hočete počakati na oceno učinka? Če je tako, potem pravzaprav ne spoštujete sodbe. Sodba je namreč povedala, da ocena učinka ni del oblikovanja meril. In če boste še vedno čakali na to, potem ne spoštujete sodbe Evropskega sodišča, kar je sramota. Hvala lepa, gospa Evi. Ena minuta. Hvala lepa. Predsedajoča komisar, sodba sodišča je ugotovila, da komisija zamuja pri opredeljevanju znanstvenih meril za ugotavljanje endokrinih motivcev. Šlo je za to, da bi ugotovili razmerje med koristmi in stroški. Vidimo pa, da znanstvena merila ne morejo biti prilagojena komercialnim zahtevam. Vidimo, da je marca 2015 revija o endokrinnih snoveh ocenila, kakšni so stroški med 165 in 256 milijoni evrov. To so številke, ki veljajo samo za pet odstotkov priznanih snovi. In zamude komisije ne oprevečuje predvsem socialni strošek, ki ga plačuje 60 tisoč novorojenčkov, ki se rodijo s kognitivnimi zamudami, ker uživajo te snovi že v maternici. To so otroci, ki smo jim ukradli prihodnost. Hvala lepa. S tem smo zaključili prvi krok govorcev. Besedo dajem gospe Grostet. Hvala. No, res se mi zdi eh, nekaj prelomnega, da je komisija obsojena v tej sodbi glede te zelo pomembne teme. Evropski parlament pa je že eh, davno tega bil plat zvona, No, če že menite, da potrebujete oceno učinka, potem bi morali storiti veliko prej in potem bi morali dobiti to, kar potrebujemo. Kaj potrebujemo? Potrebujemo znanstvena merila za endokrine motilce, ki morajo temeljiti na znanstvenih študijah. Moramo vedeti, od katere točke naprej obstaja nevarnost za človekovo zdravje. Potrebujemo odgovor na to vprašanje. Sveda bo industrija morala najti alternativne rešitve. Uh, in verjetno je zamuda posledica pritiska lobistov in to je res obešljovanje vredno. Komisija danes govori o boljši zakonodaji, no danes pa sedaj ima res pred sabo temo, kjer mora doda, ustvariti dodano vrednost, zato ja, pričakujemo od komisije, da se bo hitro odzvala na to težavo. Hvala lepa. Še 30 sekund ste imeli, ampak bili ste izjemno hitri. Gospod Parnjo, minuto in pol. Euh, tu gre za škandal, politični škandal, s katerim se soočamo. Sod Evropskega sodišča kaže, da se moramo hitro odzvati. Ne gre za tehnično težavo. Gre za problem javnega zdravja. Danes evropejci, evropejke umirajo zaradi raka, zaradi pesticidov naprimer. ki so tudi hormonski motilci, potem embalaže, otroške igrače, eh, računi, vsi ti izdelki vsebujejo endokrine motilce in gre za obrambo eh, zdravja evropejcev in evropejk raki eh, eh, in druge posledice, ki so posledice eh, motilcev, so nekaj, k čemu bi se lahko izognili. Slišali smo, kakšne so številke. 1,3 odstotka našega BDP-ja je to. Torej toliko denarja je pod vprašajem zaradi endokrinih motilcev. Gospod komisar. Ja. Evropsko sodišče je izdalo sodbo in sedaj ni več časa, da bi rekli, imeli bomo neko poceno učinka. Ne, sedaj morate povedati, kdaj boste pripravili znanstvene kriterije, ki nam bodo omogočili, da bomo zaščiteni. Hvala lepa, gospa Auken kommissæren det her er som sagt mange gange en skandale og det Hvala lepa. Naj rečem komisarju, to je škandal, večkraten škandal. Ne drži, da ni strinjanja glede znanstvenih dokazov. Samo na Danskem smo imeli zelo poglobljene študije, ki so bile objavljene skozi leta in kažejo vpliv na možgane še nerojenih otrok. To so zelo resne zadeve. Videli smo tudi, da te snovi močno vplivajo na plodnost moških. Tisto, kar še ni jasno, pa je, kolikšni meri bo trpela industrija, če ne najdemo ustreznega načina, da te snovi spravimo iz naše industrije. Ampak industrija mora presedlati na alternativne proizvode. Rekli smo tudi, da so možne izjeme. Povsem nerelevantno je, da skušamo v tolikšni miri zadovoljiti industrijo, namesto da bi upoštevali zdravje naših državljanov. Gospod Belet. Hvala lepa. Mislim, da mi ni treba ponavljati, da hormonski motivci povzročajo veliko zaskrbljenost, ne samo tu med nami, pač pa tudi med državljani. Te snovi najdemo v embalaži, v oblačilih in še marsikje, zato se moramo znebiti te zaskrbljenosti in poiskati jasne znanstvene dokaze. Veseli me, ko slišim, da boste v kratkem končno pripravili oceno učinka in zelo koristno za nas bo, če bomo lahko slišali, eh, kakšni so izsledki. Ampak zdi se, da se nič še ni zgodilo. Res pa je, da že imamo zelo stroge predpise glede kemikalij v plastiki, v igračah. Prav tako imamo nekatere določbe o hormonskih motivcih, je pa res, da je zdaj napočil čas, da naredimo še korak naprej. Sodniki Evropskega sodišča so bili zelo jasni, moramo ukrepati zato, da bodo potrošniki in proizvajalci vedeli, kaj se bo zgodilo v kratkem roku in kakšne so alternative. Hvala lepa. Gospa Sarbo, ena minuta. Mulțumesc, doamna președinte. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hormonski motivci so vse povsod, najdemo jih v igračah, najdemo jih v embalaži in predstavljajo veliko tveganje za zdravje, zato jih moramo regulirati in razvrstiti merila za opredelitev hormonskih motivcev pa morajo temeljiti na znanstvenih dokazih, ne pa na ekonomskih dejavnikih. In ko naj bi komisija postavila ta merila, se zdi, da se je bolj kot učinek na zdravje upošteval socioekonomski učinek. Tu ne govorimo o majhnih problemih, govorimo o obsežnih problemih za javno zdravje in rešitve moramo poiskati čim prej. Mislim, da komisija ne razume, kako zelo pomembno je, da se hitro ukrepa ravno nasprotno. Najprej je odločitev prestavila za eno leto, potem pa še narobe zastavila svoje prioritete. Hvala lepa, gospod Stas, ena minuta. Hvala lepa. Komisar, ocena, učinka, merila, vse to je podvrženo lobiranju. Slišimo, da ima industrija zelo velik vpliv na merila. Z drugimi besedami, samo tisti hormonski motivci, ki so najbolj resni, se lahko upoštevajo. Tukaj imam belgijsko pivo in tukaj imam še eno alkoholno pajačo oziroma veljamovko. Ali boste zdaj rekli, da je eno alkohol, drugo pa ne? Industrija nas skuša o tem prepričati pri hormonskih motivcih pravijo, da bi morali označiti kot hormonske motivce samo tiste najmočnejše, drugih pa ne, tako kot veljamoka in pivo. Zato, komisar, vas pogovarjali se bomo o merilih jakosti hormonskih motivcev. Te razprave še ni konec. Gospod Buso, izvolite. Komisar Androkajtis, kolegi prisotnost hormonskih motivcev v našem okolju povzroča veliko zaskrbljenost. Opazili smo škodljive učinke na reprodukcijo, na razvoj. Hormonski motivci predstavljajo izziv, njihovi učinki pa so odvisni tako od časa kot od ravni izpostavljenosti. Nekateri kolegi in pripravljeni Pričan sem, da si resnično želijo zaščititi zdravje državljanov. Pravijo, da komisija ni dobro opravila svojega dela, ampak kljub sodbi Evropskega sodišča je bil prvotni namen komisije, da bi najprej dobili oceno učinka najboljši način, da bi prišli do meril, ki bi bila znanstvena in sorazmerna. Proces se je že začel in pozdravljam odločenost komisarja Andrkajtisa, da bi pospešil ta proces. Tudi zdaj ni zakonskega vakuma, ljudje so zaščiteni zakonodajo, imamo recimo rič, ki velja za industrijske kemikalike, imamo regulatorni okvir, ki se redno ažurira z najnovejšimi znanstvenimi uh, izsledki. Cilj pa je, da bi opredelili tista merila, ki nam bodo pomagala opredeliti, katere kemikalije v realnih pogojih lahko imajo najbolj škodljiv učinek. Na ta način bomo lahko čim bolj omejili njihovo uporabo, kot je to najbolj primirno. Mislim, da potrebujemo tehnično podporo. Nekdo ima prižgan mikrofon. Gospod Stas, ste to vi?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 Endokrinne motilce, ki povzročajo težave, vendar težave je tem, da nimamo doze, nimamo pragov, že pri zelo majhni dozi lahko uh, vpliva na zdravje. In torej ne gre za to, da rečemo, jih bomo poskušali jih odpraviti. Ne, takoj, ko vidimo, da je nekaj škodljivo, potem moramo ta izdelek eh, izločiti in moramo reči industriji, recimo imate dve leti časa, da to sestavino izločite. Popolnoma se strinjam z vami, dejal sem isto stvar, vendar pa tudi razumem namen komisije, ki želi pripraviti študijo zato, da videti, kateri kriteriji bi bili najbolj jasni, kajti če nimamo jasnih kriterijev, ki jih podpira tudi znanstvena skupnost, potem bo težko določiti uh, kriterije dovolj natančno. Hvala lepa za ta odgovor. Gospod Kaputo, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če ne sprememo delegiranih aktov za opredelitev meril za ugotavljanje snovi, ki so endokrini motivci, torej s tem je komisija kršila svoje obveznosti. Po mnogih pozivih Evropskega parlamenta je zdaj tudi Evropsko sodišče, potem ko se je pritožila Švedska, ugotovilo, da je Evropska komisija kršila pravila. S to zamudo, ki se vleče. Že od septembra 2013 je komisija pokazala, da se ne zna odzivati na zahteve evropskih državljanov in zaščititi njihovega zdravja. Dovolj je zamud, ki vplivajo na notranji trg in nočemo več čakati na ocene učinka po sodbi sodišča pričakujemo, da se bodo hitro speli ukrepi, ki bodo privedli do opredelitve znanstvenih majril, da bomo lahko opredelili, katere so snovi, ki vsebujejo hormonske motivce, kar je nujno, da bi državljanov. Hvala lepa, gospod Hojsling. Eno minuto. Hvala lepa. komisija sama je kršila pravila, ki jih je postavila in to je škandalozno. Sam sem kmet in ne morem razumeti, da vse do danes niso bili ocenjeni pesticidi, ki vsebujejo hormonske motivce. Očitno se uporabljajo pesticidi, ki sploh ne izpolnjujejo zdravstvenih meril in škodijo ljudem, živalim in okolju. Vi pravite, da gre za nesporazum. Mislim, da ni to nesporazum. Mislim, da ste pokleknili pred kmetijskim lobijem, pa tudi pred industrijo, ki seveda usiljuje svoj poslovni model. Mislim, da morate resno jemati zaščito potrošnikov. Apeliram na vas. Podobno pa velja tudi za merila za kozmetične izdelke. Tudi tu morate ukrepati ne smemo dopuščati, da se tržijo kozmetični izdelki, ki se bojo hormonske motivce. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Če pomislimo samo na lakirana tla, na pombe, ki jih uporabljamo za kuhanje, če pomislimo na posode, v katerih otroci odnašajo hrano v šolo, vse te snovi so lahko škodljive, povzročijo raka na dojki, diabetes ali pa neplodnost. Decembra je Evropsko sodišče sprejelo omenjeno sodbo in merila bi morala biti že sprejeta. Lani sem v pisnem vprašanju opozoril na to. V osnovi gre torej za to, da se te strupene snovi strogo regulira. Obstajajo namreč indici, da so to škodljive snovi in da močno vplivajo tudi na našo družbo. Vidimo, da so nekatere študije pokazale, da zaradi bolezni naša zdravstvena blagajna porabi vsako leto 160 milijard evrov. Zato bi morali bistveno bolje zaščititi zdravje naših državljanov in zato potrebujemo Preventivo, če obstaja najmanjši dvom škode za zdravje, potem take snovi v Evropi ne smemo dopustiti. Tako bi moralo in mora biti. Zato apeliram na komisijo, bodite prosim zagovornik potrošnikov, ne pa kemičnih koncernov. Upam, da boste poiskali tudi alternativne rešitve. Hvala lepa. Hvala, gospod Borzen. Ena minuta, izvolite. Pozdravljam ovo. Hvala. Eh, komisija ni spoštovala svojih obveznosti, zato je prišlo do te sodbe sodišča. Gre za zelo pomembno temo za evropske državljane z endokrinimi motilci. Imamo dve velike težave. Ena je to, da zelo negativno vplivajo na naše zdravje. Uh, vplivajo na, na hormonski sistem človeka. Poleg tega pa smo z njimi obkroženi v vsakodnevnem življenju, najdejo in jih v plastiki, v oblačilih, v hrani in tako naprej. Ko gre za endokrine motilce uh, in glede tega smo še številne nerealne teorije. No, če pa bo komisija ignorirala to sodbo sodišča, bo njena vredostojnost zelo okrnjena. Zato pozivam Evropsko komisijo, da spoštuje svoje predpise in sodbo sodišča in naj čim prej pripravi znanstvene kriterije za endokrine motilce. Ti um, kriteriji morajo biti taki, da bodo znanstveno utemeljeni, izvedljivi in da služijo javnemu zdravju. To je najbolj pomembno. Hvala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 počne, dejansko zgolj ščiti kemijsko industrijo. Komisija je sedaj bila obsojena strani Evropskega sodišča in komisija se mora resno lotiti svojega dela in mora zavarovati ljudi in okolje, ne pa, ne pa interes industrije. Hvala, gospod Petrle. Spoštovani gospod komisar eh, in kolegi, v evropski zvezi v zadnjih letih opažamo povečano pojavnost kroničnih bolezni vključno z raki povezanimi s hormoni rak na dojki pri ženskah in rak prostate in na modih pri moških debelosti sladkorne bolezni in srčno žilnih bolezni kot tudi reproduktivne težave spontane splave zmanjšano plodnost in neplodnost da igrajo pri tem kemikalije kot na primer bpa in pbde in pesticidi zlasti če se med seboj kombinirajo pomembno vlogo ugotavlja vedno več znanstvenih raziskav. endokrini motilci imajo velik potencial za škodljive ali nepopravljive učinke strošek bolezni na letni ravni se ocenjuje na okrog sto petdeset milijard evrov zato je nujna potreba po sprejetju ukrepov za zaščito zdravja še zlasti za ranljive skupine kot so nosečnice dojenčki otroci in mladostniki. vemo dovolj da lahko ukrepamo če ni volje za ukrepanje je zadaj interes četudi zavit v enotnost znanosti. varovanje državljanov pred nevarnostmi za zdravje je eden od treh strateških ciljev zdravstvene politike evropske zveze zato je na področju zdravja kjer bi se morali bolj približati državljanom nujno in dopustno samo dosledno ravnanje komisije harmonske motilce je treba postaviti v center preventive rak, spontani splavi, poškodbe možganov, defekti ob rojstvu, seznam težav, ki jih povzročajo endokrini motilcev, je dolg. To je mnenje večine znanstvenikov, ki delujejo na tem področju. In hvala Švedski, ki se je obrnila na sodišče ki je ugotovilo, da komisija tu zamuja in to ni spremljivo. In to je zapletena tema, to je res, vendar to ni izgovor, da ne bi zavarovali zdravja ljudi. Številni ljudje me sprašujejo, zakaj komisija ni ukrepala in kaj ne rečem, ne vem in to je predvsej slabo, saj tako ne bomo povečali zaupanja državljanov v EU in tega se moramo zavedati. Bolj, ko bo komisija zločevala, to bolj bo odgovorna za škodo, ki jo trpijo državljani EU. Torej, res lotite se dela in to tako in določite znanstvene kriterije. Ne jeseni, temveč sedaj. Arvoisa presidentti, hormonihäiritsijät vaikuttavat paitsi ihmisten terveyteen, myös... Spot Petiken. No, endokrini motilci vplivajo ne le na to generacijo, temveč tudi na naslednjo generacijo. Učinki so nereverzibilni in učinki so včasih očitni šele v naslednji generaciji, zato se nam res mudi in glede tega imamo jasno soglasje, glede tega, kako moramo uh, definirati znanstvena merila. Torej, ne gre za to, da nimamo meril. In tudi parlament je komisiji to naložil. Tudi, ko smo obravnavali druge zakonodaje na tem področju, recimo REACH in tako naprej, smo imeli znanstvene kriterije. Evropsko sodišče je gotovilo, da ni potrebe po oceni učinka, kajti gre za vprašanje preživetja ljudi, gre za vprašanje zdravja ljudi, ne gre za družbeno-gospodarske stroške teh ukrepov. Moramo torej se držati eh, tega, kar je treba storiti in od komisije pričakujemo, da se drži pravil, ker to ona sama pričakuje od držav članic. Mislim, da mora komisija uh, zavarovati zdrave ljudi. Gospa Ruiz, izvolite. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, ni vzdržno in nerazumljivo, kakšno je ravnanje komisije pet let je minilo od sprejetja uredbe, že 20 let pa poznamo vpliv endokrinih motilcev na zdravje. In neverjetno je, da je morala ulica ukrepati, da je sodišče moralo uh, reči, da ni uh, mogoče več tega zavlačevati. Ocena učinka nima nobene povezave s tem. Samo sodišče je dejalo, da uh, je zdravje pomembnejše od eh, društveno-gospodarskih stroškov. Upam, da bomo res dobili znanstvena merila k malu in res komisija mora dati prednost javnemu zdravju pred eh, interesi industrije, kajti zdi se, da je situacija doslej bila ravno obratna. Hvala lepa. S tem smo zaključili seznam govornikov in gremo sedaj postopek pritegnite pozornost predsednika. Vsi lahko dobite besedo, najprej gospa Zaborska, izvolite. Dakujem, pani predsednička, pan komisar. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Nasplošno menim, da je prav, da komisija želi vnaprej določiti družbeno-gospodarske stroške novej zakonodajnih aktov, vendar v tem primeru pa bi pričakovala, da bo komisija najprej razmišljala o javnem zdravju, zlasti če se sum potrdi in sicer, da endokrini mm, motilci eh, vpliv na eh, reproduktivno zdravje rib in ljudi. No, če bomo čakali na to, bo že prepozno. In poleg tega bi tudi države članice morali razmišljati o, o nasneževanju več kot uh, to, da imamo filtre, moramo razmišljati o tem, koliko se takšne snovi uporabljajo v kmetijstvu in tudi videti širšo sliko. Gospod Marijas, izvolite. Hvala. Tu govorimo o endokrinih motilcih, ki vplivajo na zdravje. In to vemo že dlje časa. Endokrini motilci vplivajo na hormonski sistem in ustvarjajo težave z rodnostjo, povzročajo več vrst raka in tako naprej. Te snovi se nahajajo v stvarih, ki jih uporabljamo na vsakodnevni ravni. In tega uporabniki ne vedo, ker to ni navedeno na teh izdelkih. Komisija bi zato morala spremeniti to zakonodajo, tako da bi uh, recimo zagotovila uh, zmanjšanje teh uh, snovi v. Uh, izdelkih. Poleg tega moramo bolj transparentno določiti, katere snovi so takšne in poleg tega bi morali vedeti, katere snovi imajo te značilnosti. Hvala lepa. Izvolite. 16. decembra 2015 bo datum, ki si bo komisija zapomnila. Torej, prvi se je zgodilo, da je sodišče obsodilo komisijo zaradi tega, ker ni izpolnil svojih obveznosti, komisija pa vendarle varuhinje pogodb. In prvič se je zgodilo, da se je, smo temu priča. Pred desetimi leti sem se vzdržala, ko smo glasovali o direktivi reč, eh, zakaj ne, ker takrat nismo določili znanstvenih standardov za, endok za endokrine motilice. To je bilo 2006, minilo je torej že deset let in komisija ima že tri leta obveznost pripraviti seznam endokrinih motilcev in dejali ste, da nameravate eh, se eh, držati sodbe in mm, jo izpolniti do leta 2016. No, mi vas bomo držali za besedo, ker zaenkrat nimamo razloga, da bi vam zaupali. Gospa Ferreira. Gospod Ferreira. Gospa predsedujoča, komisar. Komisija se nenavadno izgovarja, zakaj ni storila to, kar bi morala. Morala bi pripraviti merila za znanstvene kriterije za endokrine motilce, ki lahko resno vplivajo na zdravje ljudi. To, da pravite, da nimamo uh, znanstveni, dovolj znanstveni, pa to je zgolj izgovor. Gre za javni interes, gre za javno zdravje Vas pa le zanimajo interesi zasebne industrije, kemijske industrije. Govorite o ceni eh, učinka in ta bo le podprla to, kar govorite. Zamujate nekaj, kar bi že moralo biti narejeno. In to seveda za, za vas zelo primerno, zlasti sedaj, ko se pogajamo TTIP-ov z ZDA. Vemo, da so endokrini Motil si ključna točka v teh pogajanjih in ZDA so veliko bolj liberalni, kot bi si mi želeli biti. Hvala, ste pa gospod Demato. Hvala. To je zelo pomembna tema. Komisija želi pripraviti ocene učinka, zato da bi določila kriterije, s katerim bi potem določili endokrine motilce. Uredba o biocidih je zastavila rok. Rok je bil decembra, decembra 2013 in nič ni pisalo o neki oceni učinka. Komisija ni upoštevala rokov, komisija ni upoštevala svojih lastnih pravil. Več poslancev je pisalo Junkerju in ga spomnilo na obveznosti iz pogodbe in želimo vsi, da bi čim prej pripravili znanstvene, eh, znanstvena merila. Ne moremo čakati do junija za merila in potem eh, na klasifikacijo do konca leta. Moramo zavarovati državljane okolje, moramo eh, uporabiti previdnostno načelo to mora biti, to mora biti pomembneje od industrijskih interesov. Evropska komisija je odgovorna za državljane, ki so izpostavljeni zmanjšani rodnosti, okvaram ploda in tako naprej. Hvala, gospod Poč. Za udelanje slova, pani predsednica, ja obecne podporuji. Hvala, gospa predsedujoča. Potem, kar smo dejali leta 2013, smo slišali izjavo komisije glede znanstvenih meril. In rok je potekel decembra 2013. Leta 2014 je komisija dejala, da bo izvedla oceno učinka. Leta in to kaže, da komisija ni spoštovala rokov. Ni spoštovala niti izjav EFSE in menim, da mora komisija služiti svojim državljanom, zato je tudi plačana. In nehajte nam pripovedati zgodbice. Sedaj je treba ukrepati in nič več čakati. Hvala. Hvala. S tem smo izčrpali postopek pritegnite pozornost predsednika. Gospod komisar, sedaj ste v nelahkem položaju. Daj vam besedo za zadnje misli. Naj vam povem zelo odkrito, sem zdravnik, zdravnik medicine. 23 let sem delal kot zdravnik in vem, kaj je to rak vem, kaj to pomeni bolezni. In tudi danes sem zdravnik. In potem, potem pravite, da imam, eh, in, da me zgolj zanima interes industrije. Naj vam povem pošteno, eh, rad imam poštene razprave in eh, pravično igro. In potem nekateri pravijo, da predstavljam zgolj industrijo. Naj vam povem, opustite to je zelo nepravičen argument. Večkrat sem se srečal z endokrinologi, s toksikologi, biokemiki. Pred nekaj tedni sem se z njimi pogovarjal. Pogovarjal sem se z našimi višjimi svetovalci in sodeloval sem pred nekaj tedni na sestanki z znanstveniki na nižjih ravneh. Vse bi vas povabil, kajti moramo se pogovarjati o znanstvenih dokazih, o pravih argumentih. To je zelo pomembno za vse nas. Kajti ne strinjam se s tem, da sem na strani industrije. Ne. Moje, moja prva naloga je zdravje, javno zdravje. Zelo sem ponosen, da imam tu veliko zaveznikov in morda se bomo lahko skupaj borili proti alkoholu, tobako, sladkorju, kaj ti ti še veliko bolj škodi ljudem, zlasti tobak. Če se že res zanima povedati o človeškem zdravju, bi si, eh, se, sem lahko le vesel, če imam toliko zaveznikov v tej hiši. To je težka tema, seveda. Lani sem delal moram pripraviti od, uh, oceno učinka, vendar ne glede družbeno-gospodarskih stroškov, temveč glede kriterijev, kak, glede znanstvenih kriterijev, kako bomo ocenili uh, moč, izpostavljenost, kvantifikacijo molekul in tako naprej. Sam nisem znanstvenik, nisem biokemik. Ta razprava ni tako enostavna. Lani smo imeli tri okrogle mize, konference. I pokaži, pokažite mi, zakaj mislite, da sem na strani industrije. Zelo pošten sem, imam diplomo iz medicine in sem odgovoren in sem pripravljen storiti, kar je treba. Začeli smo z metodologijo. Imeli smo 600 kemijskih snovi, ki jih je treba oceniti. Ne vem, kako ravnati hitreje. Prosim, pokažite mi, prosim, pomagajte mi. Tudi sam sem zelen kot vi, vendar se ne gram igric, ki po moje niso poštene. Jasno bom povedal, da želimo ukrepati čim prej in pripravljeni smo narediti svojo nalogo. Lani je bilo rečeno, da bi bilo dobro imeti rezultat do konca leta 2016. Sedaj se pogovarjamo o tem, ali bi to lahko imeli do konca, pred, do, do, do konca obdobja pred poletjem. Želim biti čim bolj transparenten, vendar tudi vi morate biti transparentni. Glede vseh vprašanj, ko se pogovarjamo o vseh stvarih, ki so povezane z zdravjem. Z veseljem bi se z vami povedal o tobaku, o elektronskih cigaretah, o vseh teh slabih slabi stvarih, ki so okrog nas. Evropska unija je v zelo slabih eh, razmerah, ko se pogovarjamo o javnem zdravju. Strošek javnega zdravja je ogromen. Pripravljen sem narediti svojo nalogo, da verjamite. Najprej potrebujemo merila, ki bodo uporabna, obladljiva in to ni enostavno, ker to je zelo kompleksno področje. Potem poslišim nekašne populistične argumente. Žal mi je, vendar sem zelo odprt, sem zelo transparenten. Nikoli ne bom na strani lobijev, nikoli. Vendar to je težavna naloga. Moramo se resno in ponobljeno pogovarjati o tem, kako oceniti, kako razumeti, kako regulirati in kako iti naprej. Šele eno leto in štiri mesece sem na svojem položaju in sveda bi želel biti učinkovitejši. Moramo biti učinkoviti vsi skupaj in pripravljeni smo narediti svoje delo in poskušali bomo do poletja pripraviti nekatera merila. In bilo bi zelo lepo, če bi nam to uspelo, ker bomo prvi na tem področju na svetu. Mi smo pripravljeni delati, potrebujemo znanstvena merila in morda bomo lahko do poletja pripravili znanstvena merila. Hvala. Köszönöm szépen, biztos úrnak a választ, átremélem, hogy ebben. Najlepša hvala, gospod komisár, za ta odgovor.